Najprej predsednik je od pristojnih organov nizozemske dobil obvestilo o tem, da je gospod Andre Ellison bil na mesto gospe Viki Mažer izvoljen za člana Evropskega parlamenta. Njegov mandat se začne 18. junija. Pozdravljam gospoda Ellisona, ki bo uživa vse pravice, ki jih za